zagotovi eh, pravica vsakogar do, eh, do svobode verospovedi. Hvala lepa. Hvala, komisar. S tem smo tudi sklenili razpravo eh, o Pakistanu. Sedem predlogov sprememb smo dobili. Glasovanje bo takoj ko bomo sklenili eh, razpravo. Sledi razprava o Braziliji, o izročitvi Cezareja Batistija. Sedem oziroma šest avtorjev eh, te resolucije je, vendar dajem najprej eh, besedo gospej, gospej Bisoto. Mednarodno pravo navaja, da je begunec tisti, ki ga preganjajo zaradi verske izpovedi, zaradi pripadnosti določeni kulturi, manjšini in tako naprej. Če zareba tisti ni takšen begunec, ampak Francija ga je več let prikrivala. Gre za morilca, ki je zagrešil štiri umore. Skrival se je za tezo političnega boja. Sramota je za Brazilijo, da zavrača izročitev takšnega kriminalca, ki so mu priznali status političnega begunca. Italijanski organi in družine želijo, da se ta zločinec pripelje pred roke pravice. Predsednik Lula ni dopustil izročitve. Pustil je, da italijanska vlada deluje sama, da izkoristi vse diplomatske neke eh, možnosti, ki jih ima na voljo, zato da pridobi nazaj begunca oziroma obežnika. Če se prav moramo groziti, da bomo prekinili vse stike z Brazilijo. Hvala. Hvala lepa, gospa Jetermaki je naslednja govornica. Gospod predsedujoči, neodvisnost in vladavina prava. St- sta osnovni načeli demokracije. Vsak ima pravico do pravičnega sojanja. odločbe, ki jih sprejemajo neodvisna sodišča, je potrebno spoštovati. V tem primeru je bila sprejeta odločba in omogočila, da je Batisti izročen Italiji. Italija se je odločila, da zahteva njegovo izročitev, In eh, v tem primeru so bili zakoni spoštovani, vendar pa eh, se sodišče človekovih pravic eh, tudi ni hotelo s tem ukvarjati in je to raz, razglasilo za nedopustno. Brazilske oblasti morajo sedaj narediti svoje in delovati tako, da bo. Eh, pravici zadoščeno in da bo Batisti izročen. Služba za zunanje eh, sodelovanje mora narediti vse za to, da bo vladavina prava oziroma pravna država spoštovana. Hvala. Now, Sedaj pa gospod Romeva Irueda, dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči. Moram reči, da se počutim neugodno, ko gre za to temo. Res je, gre za eh, velik problem, to je nekaj, eh, kar eh, pravzaprav je pomembno tako za Italijo kot za Brazilijo in sicer vpliva tudi na najrazličnejše področja. Ko tu govorimo o človekovih pravicah. In o polnem spoštovanju in eh, naj izrazim tudi solidarnost z vsemi žrtvami na svetu, tudi v tem primeru, v tem konkretnem primeru, pa je prizadevanje, da bi skušali razmišljati globalno v zvezi eh, s tem vprašanjem, kako razrešiti ta problem ta primer, ta zadeva je pred sodišči in zato nam je meni in moji skupini težko podpreti to resolucijo in se bomo zdržali, ne zato, ker si to ne zasluži, vendar mislimo, da ni trenutno najbolj umestna. Eh, gospa Anželili ima besedo. S to resolucijo pozivamo evropske institucije, da pri izvajanju svojih diplomatskih funkcij odigrajo tudi ustrezno vlogo pri krepitvi človekovih pravic in pravne države. Evropska unija bi morala spoštovati temeljno listino človekovih pravic. Evropski parlament zahteva, da se spoštuje dosledno ta evropska listina, da ne bodo državljani samo potrošniki, temveč osebe, ki morajo uživati pravice, o katerih se ni moč pogajati. Včeraj so bili v plenarnem dvorani tudi družine žrtev Batistija. Batisti je ubil štiri ljudi hladnokrvno pred očmi njihovih sorodnikov, pred očmi otrok. Vsi so videli, kako so te žrtve ležale v krvi. Mislim, da bi vsak moral odigrati svojo vlogo in kolegice in kolege, prosim, da posvetimo minuto molka tudi žrtvam. Hvala. Gospod Sassoli, izvolite. Eh, Kolegice in kolegi, mi bi kot Evropski parlament morali pozvati vse za to, da zaščitimo družine žrtev terorizma. Mi bi morali dati nek smisel pravici v resoluciji, ki jo predlagamo in o kateri bomo glasovali, bi prosili, da se odnosi med Brazilijo in Evropsko unijo utemelijo na vzajemnem spoštovanju in spoštovanju temeljnih pravic. Tako da ni spoh nobenega vprašanja o tem, ali gre tu za prijateljske odnose z Brazilijo. V Italiji je obsojenec Batisti bil obsojen za štiri umore. Imel je številna pravna jamstva tekom sodnih postopkov, ki so bili vsi izpeljani na pravilen način. Italijansko sodstvo je opravilo svojo nalogo. Na vseh ravneh postopka so izkoristili čisto vse, kar je bilo možno. Dvakrat je bil obsojen na smrtno kazen. Tudi Francija, gospod predsedojoči, gospod komisar, kjer je Cezare Batisti bil prisoten po prebegu, je zavrnila leta 2004 izročitev. Ampak Francija je priznala vse zločine, ki jih je storil Batisti. Batisti je zločinec, ki bi ga morali predati pravosodju. Brazilija ravna na nesmotren način, ga težko razumemo. Brazilski organi niso priznali status političnega begunca Batistiju. To je ena od klauzule, od zaradi katerih lahko tudi prekinemo sporazum med Italijo in Brazilijo. Prav zaradi tega bi morali zavrniti sodbo sodišča, ki je bila sprejeta v Braziliji, ki jo državljani in družinski člani žrtev ne razumejo. Mislim, da imajo žrtve pravico vedeti, da bodo storilci kaznjivih dejanj, tako resnih kaznjivih dejanj, na koncu sedeli v zaporu. Hvala. Gospe in gospodje, nisem italijan, nisem brazilec, eh, sem državljan ene od držav članic Evropske unije. Nočem, da bi bila Evropska unija asimetrična. In sicer bi želel da vsi uživajo enake pravice, vendar pa, da enakih pravic ne dobi tudi morilec, ki tako uživa enake pravice kot uh, družina žrtev. Tako da je to pogled nekoga, ki niti ni neposredno v to upleten, tako da sem lahko bolj objektiven. Zato bi želel jasno povedati, da je. Eh, Tu ni dovolj ravnotežja. Mislim, da tega tudi naši ljudje, davkoplačevalci, tega ne bi razumeli. Za nekdo, ki prebere to sodbo oziroma odločbo, te ne razume. we will hear the, the representatives of the political group. Eh, sedaj pa predstavniki političnih skupin, gospod eh, Mauro iz EPP-ja. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovani kolega Rueda. Včeraj je na res čustveni tiskovni konferenci, ki je potekala v parlamentu, bil podan še en predlog strani družinskih članov žrtov Batistija. Ne želijo si maščevanja, želijo si samo, da je pravici zadoščeno. Če želimo, da se pravici zadosti, potem mora biti Batisti izročen. Če želimo, da se Batistija izroči, potem upam, da bomo s tem zgledom dajali vzor tudi drugim, da bomo vsi tudi v parlamentu jasno ponovili, da ne želimo maščevanja, da želimo samo, da se zadosti pravici. Evropa je politični projekt, v katerega smo vložili skupne vrednote in skupne ideale. S tem lahko presekamo ideologijo, totalitarno ideologijo tiste, ki podpirajo nasilje in terorizem. Ta naš projekt bomo lahko dopolnili samo, če bomo zahtevali danes jasno, da naj se ne izvrši maščevanje, temveč naj bo pravici zadoščen. Hvala. Grazie. On behalf of... Hvala. V imenu socialistov in demokratov, gospod Susta. Signor Presidente. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, gospod komisar. Preveč pogosto se dogaja, da intelektualci ali pa nekatere institucije v državah članicah ne želijo razumeti fenomena italijanskega terorizma. Izražajo dvom glede zanesljivosti našega pravosodnega sistema. Glede na to, da je to razlog, zakaj ne želijo izročiti Batistija, lahko ponovim samo to, da ta premisa ne drži. Batisti je deloval takrat, ko so mnogi izvajali zločine, zato ker so s tem želeli doseči ideale, zaslepljene ideale, ki so si jih zastavili. Nihče pa ni omogočil ustreznega boja proti terorizmu, kot je to storila Italija, ki je združila svoje sile. Mi smo se pridružili pozivu družinskih članov žrtev in zahtevamo, da se Batistija izroči italijanski roki pravice. Tudi nekdanji teroristi, ki aktivno sodelujejo v družbenem življenju, naprimer Italijan Pekarija in tudi drugi, pravijo, da bi morali spoštovati zakonodajo in pravice. Hvala. Gospa Figueiredo, v imenu GUE in uh, eh, NGL. Hvala predsedujoči. Gracias sejam as prisões e assassinatos. Res je, da gre za urgenco. Veliko pa je tudi še drugih primerov v Kolumbiji, Hondurasu, tragične situacije, naprimer tudi v predeljih Palestine, Palestine ki jih okupira Izrael. In Potrebno je izkazati zlasti polno solidarnost z ljudmi, eh, ki so jih pri, eh, prizadele velike poplave v eh, provinciji Rio de Janeiro v Persepolisu, kjer je umrlo več kot 700 ljudi, 3000 jih je ostalo, 30 tisoč jih je ostalo brez domov. In so, to so velike tra, eh, tragedije, glede katerih pa eh, parlament ni zauzel svojega eh, stališča. Te osebe bi potrebovale pomoč. In eh, seveda čestitamo eh, novi predsednici eh, Brazilije in izražamo vso sočutje ob tej veliki tragediji. Povdarjamo tudi potrebo, da je potrebno spoštovati odločitve legitimnih Eh, legitimnih organizacij v Braziliji eh, v zvezi z Čezarejem Batistijem. Eh, celo bi vas pozval, da se umakne ta resolucija. Gospod Speroni, ki je dvignil svojo modro karto, svoj modri karton. Hvala lepa. Rekel bi kolegu, ki je dejal, da obstajajo tudi druge nujne teme. Zgolj to, da za razliko od drugih nujnih tem, ki so sicer vredne vsakega našega zanimanja in interesa, je to vprašanje, ki zadeva ne samo eno državo izven, temveč tudi državo znotraj Evropske unije. V mislih imamo tudi tiste državljane, ki so jih ubili, ki so jih izničili. To so evropski državljani. Hvala. Gospa Fegerejda, bi želeli odgovoriti? Que, eh, já, já e a... Kar sem rekla in še enkrat ponavljam, je, da to ni, pravzaprav ni urgenca, kajti legitimno legitimne oblasti v Braziliji se ukvarjajo s to zadevo. Eh, Batisti je zaprt v Braziliji in kar želimo povedati je, da ta parlament pravzaprav naj ne bi izvajal pritiska nad postopkom, ki poteka v Braziliji, temveč raje počakal na odločbe oziroma odločitve, do katerih bo prišlo v teku tega postopka. Veliko drugih pomembnih problemov je solidarnost z žrtvami poplav v Braziliji. Na naprimer. In uh, več kot 700 ljudi je umrlo zaradi poplav. Si, una... Samo eno vprašanje, kolegici Figurejdo. Se vam ne zdi, da je 30 let, toliko let je namreč minilo od umora teh štirih oseb, se vam ne zdi, da je 30 let za dostno dolgo obdobje, zato da podnujno zahtevamo, da je pravici zadoščeno? Hvala gospa figueiredo já eh, dissemos e voltamos a repetir senhor presidente rekli smo in še enkrat ponavljamo gospod predsedujoči da to za kar gre tukaj in eh, kar usporavamo je način kako se lotevamo oziroma kako obravnavamo to vprašanje obravnavamo ga v času ki ga namenjamo urgencam oziroma urgen, nujnim vprašanjem. In eh, kot je tudi že bilo rečeno, to bi lahko obravnavalo enkrat drugič in ne v okviru take nujne resolucije, kot bi prav gotovo zahteval primer nedavnih poplav. Hvala lepa. Seznanili smo se s te, vašim eh, stališčem, lahko gremo na naslednjega govornika, gospoda Provero. Cezare. Hvala, gospod predsedujoči. Čezare Batisti ni romantični heroj, kot ga je nekdo naslikal, ampak je krvoločen morilec, ki je ljudi ugrabil, ki je štiri ljudi tudi ubil strelom v glavo. Doktrino Mitterana je izkoristil, zaprosil za politični azil celo nekateri intelektualci iz francoske levice so ga podpirali. Potem je zbežal v Brazilijo, zato da ga ne bi zaprli. Predsednik Lula iz Brazilije ga je potem rešil, zato ker je sprejel napačno politično odločitev in s tem je poslal tudi jasen znak družinskim članom žrtev. Ita brazilske organe prosimo ne samo, da spoštuje dvostranske odnose in zakonodajo, temveč želimo izpostaviti tudi to, da nobena ideologija ne more upravičiti morilca. Nobena država ne bi smela zagotavljati nekaznovanosti take osebe. Nikar ne pozabimo, da obstaja tudi etična vrednota in sicer, da je treba delovati moralno do žrtev, tudi takrat, ko določamo kazen tu je osnova družbene pogodbe, ki velja v vsaki civilni družbi. Hvala. Grazie, our next speaker. Hvala, naslednji govornik je gospod Jakolino. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. 31 let je minilo, ampak kri žrtev barbarskih zločinov Batistija in njegove bande še vedno teče. Številni sorodniki, ki smo jim včeraj prisluhnili na tiskovni konferenci v Strasburu, jasno kaže na to. Kolegica Mastela, torej, kolega Mastela, ki je bil takrat minister za pravosodje v italijanski vladi, si izjemno prizadeva za to, da bi vse institucije zagotovile, da se izpolni pravica tudi v primeru Batista. Družinski člani žrtev, italijanski državljani in celotna država skupaj z Evropskim parlamentom jasno kažejo, na to, da sočustvujemo s to resolucijo, v kateri drugo prijateljsko državo Evrope in prijateljsko državo Italije prosimo, da takoj izroči Batistija, ki je zločinec, ki je obsojeni terorist. Sodbe so že polnomočne. Prosimo, da se zaključi ta grozljiva zgodba, ki se vleče že predolgo. Hvala. Grazie. Now we have... Hvala. Prehajamo na postopek pritegniti pozornost. Imam 20 imen na svojem seznamu. Gre za, ali gre za modri karton? Dvigujete modri karton v odziv na intervencijo prejšnjega govornika? Are you raising a blue card that you want to ask our previous speaker? No. V tem primeru lahko zaprosim prejšnjega govornika. Kolegs, again, we have a problem. I have about 20. E, tu je problem. Tu imam 20 imen. Govorili bodo lahko samo tisti, ki še niso imeli besede e, v zvezi s prejšnjo točko, ki smo jo obravnavali Pakistanom. Najprej dajem besedo gospodu Finanzi. Grazie, predsednik. Hvala lepo, gospod predsedujoči. Ta zločinec je bil zločinec velikega kalibra, zelo inteligenten. Postal je celo politik. Osebe, ki so bile žrtve tega nasilja, nikoli niso prosile za maščevanje, temveč so zelo civilno prosile, da se zadosti pravici. Ne zaradi tega, ker bi želeli, da gre on v zapor, temveč zato, ker je sodišče sprejelo tudi ustrezno sodbo skladno z zakonodajo. Čezare Batisti je storil veliko zločinov in tudi njegovi sodelavci, ki so bili pridržani zaradi ugrabitve, so predmeti resolucije. Štiri osebe je ubil. Najprej smo ga odkrili v Mehiki, v Franciji in potem v Braziliji. Zdi se, kot da mednarodna arena gleda na Batistija, kot da je nek romantični heroj, ne pa kriminalec. Tu ne gre za politično preganjanje, kot so rekli nekateri salonski intelektualci, ampak Italija, ustanovna članica Evropske unije, zahteva, da se spoštuje evropska zakonodaja. Hvala. Hvala lepa, gospod Enak, postopkovno. Izpodbijam vašo odločitev, da Catch the Eye podeljujete tistim, ki niso spregovorili o Pakistanu. Ta razprava je ločena, govorimo o ločeni temi. In do sedaj je bila to pravzaprav razprava med italofoni in drugimi. Morda bi tudi druge delegacije in druge politične skupine želele dobiti besedo. Hvala. V celoti razumem in se strinjam z vami, da gre tu za ločeno razpravo, vendar smo porazdelili po dve minuti dvema osebama lahko dam besedo. Če bi bili na mojem mestu, kako bi vi ravnali? Želim biti pošten do vseh. Do vseh tistih, ki prej niso dobili besede, želim biti pošten tudi do predstavnikov vsake politične skupine. Seveda pa se zavedam tudi tega, da so italijanski kolegi že dobili besedo.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 Berlusconi se je eh, odločil, da odpokliče veleposlanika v Braziliji, zato da bi se resnično poskrbelo za izročitev. In ta razprava eh, sodi v to zmago. Batisti se izogiba pravici eh, že zelo dolgo. In verjeti moramo, da eh, bo spoštovana vladavina prava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 sodi med eh, temeljne, temeljna načela, ki jih imata tako Italija kot Brazilija. In eh, pričana sem, da eh, bodo odnosi med obima državama še boljši zaradi dobrega sodnega sodelovanja. Batisti, ki je obsojen zaradi štirih umorov, mora končno tudi biti začeti služiti svojo zaporno kazen. Zato je potrebno pozvati brazilsko stran, da se dogovora oziroma sporazuma drži. In v potrebno bi bilo prav tako se glede tega povezati in stopiti v dialog z novo izvoljeno brazilsko predsednico. Kolege, že... Nekoliko sem presenečena nad številom parlamentarcev, ki so danes tukaj prisotni. Jaz, ki sem eh, prisotna vse četrtke eh, popovdne, eh, ugotavljam, da gre pravzaprav za iz, precej izjemno situacijo, ko vidimo toliko prisotnih poslancev, veliko število italijanov. In tu so ki so pogosto Izvolite, eh, dragi kolega, če želite kaj reči oziroma se pritožiti, vzamite mikrofon in povejte. E, vi ste ste italijan, jaz sem francozinja, e, ugotoviti moramo, da je večina poslancev, ki so tu prisotni italijanskih in to je zelo ne, neobičajno za četrtek popovdne. Uprostite, da vam to povem, jaz osebno sem vedno prisotna v četrtkih popovdne. Pustite, pustite mi prosim, da to pojasnim. Mirno pojasnim. Nikoli ne prekinjam svojih kolegov, prosim, če me sedaj ne prekinete. Gospod predsedujoči, ali dovolite, da nadaljujem? Izvolite, gospa, nadaljujte. Ugotavljam tudi, da praviloma, praviloma so eh, italijanski poslanci prvi, ki zahtevajo, da se spoštuje njihova, eh, njihova demokracija in da eh, se nišče ne meša v njihove zadeve. Tu ne gre za to, ali je Čezare Batisti kriv ali ne. Ne gre za to. Vem. In sedaj govorim vam. Res je, da, eh, je, da gre za težko obdobje za Italijo. Vemo tudi, da eh, gre v tem primeru za številne žrtve, vendar eh, res je, pa tudi je, da vsi tisti, ki so zakrivili še druge zločine, druge, druga kazniva dejanja, niso še še niso bili prevedeni pred eh, sodišče. Ali bi prosim lahko nadaljevala, gospod predsedujoči, ali lahko govorim ne, da bi me stalno prekinjali, prosim. Vendar ste že presegli svoj čas. Res je, da so vas prekinjali, vendar govorite že dlje, kot bi lahko. Menim, menim da eh, se. Uh, da, se, da gre za to, da zagotovimo spoštovanje prava in, eh, in eh, pravice. In eh, potrebno je pustiti čas vrhovnemu sodišču, da izvede oziroma iz da izvrši svojo sodbo. Oprostite se, da vas pa moram zares prekiniti. Ena minuta je predvidena za ta postopek. Tri minute že govorite modri karton, gospe Anželili smo opazili, se ne moram niti dokončati svojih stavkov. Res je, da je prišlo do prekinitev, to sem upošteval v dolžini vašega časa. Gospa Anželili ima besedo, dvignila je modri karton. Boste odgovorili? Ali gospa Veržja, boste na to odgovorili, prosim? Gospod predsedujoči, ob eh, spoštovanju kolegov, tudi sama sem strpna do njih, prosim jih, če so oni strpni do mene. Hvala, sedaj ima besedo gospa Angelili. E, če vi, gospa Vržja, spoštujete svoje kolege, potem si ne bi smeli dopustiti, da pravite, da se italijanski kolegi nikoli ne zanimajo za človekove pravice. 16 let sem že tukaj in lahko preverite, lahko to preverite, koliko e, sem prisotna. Od vas resnično si res ne zaslužim eh, pridik o človekovih pravic, pravicah. Ram Angelili, da gospa Angelili. Podana je bila izjava in modri karton pomeni, da želite zastaviti vprašanje. V imenu kolego bi želeli vprašati, ali se gospa Vržja sramuje ali ne glede na te štiri ljudi. Šlo je za preproste ljudi. En od njih eh, je bil varnostnik, en je bil trgovec oziroma prodajalec, eh, varnostnik in včeraj so otroci teh ljudi, 14-15 let stari, otroci, ki so povedali, da se bodo nikoli pozabili prizora svojih staršev uh, v mlaki krvi. Gospod Eh, gospod predsedujoči. Ne, ne bi se sramovala. Zato, ker sem se potrudila, da bi rekla, da so bila svinčena leta, težka leta za it, eh, i, Italijo. In eh, vem tudi, koliko žrtov je bilo v Italiji. Sem se zanimala za to obdobje. Ne, ni me sram in tega tudi ne osporavam. Ne govorim, eh, da si tega ne zaslužijo žrtve. Res pa je, da kar osporavam je, da eh, četrtke popovdne, ki jih namenjamo človekovim pravicam, eh, namenjamo sedaj tej zadevi, ki zadeva Italijo. In Evropska unija se ne sme umešavati v brazilske ali italijanske zadeve. To ni njena vloga. Te seje pa so namenjene obravnavanju človekovih pravic accept few more uh, blue cards we heard the arguments we heard the Slišali smo argumente za in proti sedaj gremo naprej na naslednjega govornika Postopkovno vprašanje gospod Mauro Da gospod predsedujoči spomnil bi na pr pravilo ki govori o sestavi dnevnega reda. In na podlagi odločitve konference predsednika, to je potem, to je bilo ratificirano tudi na glasovanju, gre za uradni akt, za sklep konference eh, predsednikov in potem tudi parlamenta. Gospod Ros ima besedo signor presidente è indispensabile che l'unione europea si faccia garante. nujno je gospod predsedujoči da evropska unija spoštuje pogodbe med italijo in brazilijo in eh, zagotovi tudi izvajanje eh, odločitve o, eh, o izročitvi. Eh, Batisti je bil obsojen na doživljensko kazen za svoje zločine. Neverjetno je, da, da eh, se eh, predsednik Brazilije ni odločil za izvršitev izročitve in uh, Evropska unija ima odlične trgovske in trgovinske stike z Brazilijo, vendar pa moramo nekaj narediti, da zagotovimo spoštovanje legalnosti in tudi eh, uveljavitev pravic eh, družin žrtev. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa damo besedo komisarju. Uh, uh, spoštovani predsedujoči, spoštovani poslanci, komisija se popolnoma zaveda nedavne odloč, odločitve odhajajočega brazilskega predsednika, da odloči proti izročitvi gospoda Basitistija, ki je bil v odsotnosti obsojen na dosmrtno kazen. Obsodilo ga italijansko sodišče. Uh, vzamem na znanje vaša stališča o tej zadevi in uh, kakor vi sočustvujem z žrtvami in pa družinami. Vendar pa komisija meni, da ni potrebno, da posega v ta primer. Evropska unija nima sklenjenega sporazuma o zrešitvah z Brazilijo in tudi, če bi ga imela, ne bi imela pravice segati v individualne primere izročitve. Odločitev o izročitvi strani držav članic ali pa strani držav članic in tretjih držav so v pristojnosti držav članic. Ko gre za sodelovanje v kazenskih zadevah, eh, to urejajo dvostranski sporazumi o izročitvih Brazilske oblasti so uporabile svojo diskrecijsko pravico, ki jim, ga, ki jim jih daje zakonodaja, da um, se odločijo proti izročitvi gospoda Batisteja. Naj jasno povem. Nobenega dvoma ni v to, da uh, je italijansko sodišče spoštovalo vse visoke standarde, ki. Uh, so običajni v Evropski uniji. Hvala lepa. Sedaj zaključujemo točko izročitev cesarja Batisteja. Šest eh, pobud za resolucijo imamo in o tem bomo glasovali potem, ko bomo zaključili.